po našem dnevnem redu imamo zdaj na vrsti glasovanje o poročilu Matjo o razrešnici uh, za Evropsko policijsko akademijo. Gospa Matjo ima besedo. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, po soglasnem glasovanju v Kokobuju je današnje glasovanje ključnega pomena za našo institucijo. Pozdravljam prizadevanja drugih regulativnih agencij, ki so odličen primer zdravega finančnega upravljanja. To, kar so naredile, tega ne sme uh, uh, zasenčiti Evropska policijska akademija poznamo okoliščine, veliko napak je bilo pri upravljanju, eh, te napake je storil nekdani direktor in Evropski parlament ne more sprejeti dejstva, da je upravni odbor, eh, da ni sprejel ustreznih ukrepov. Akademija se sooča eh, z velikimi težavami že od leta 2006, ni napredka in tudi ne pričakujemo napredka pred letom 2014. Vsekakor ne Eh, ne potrebuješ devet let, da eh, oblikuješ neko zdravo vodenje in upravljanje. Prota. Hvala. Zdaj bomo glasovali poimensko o odločitvi v celoti. Glasujemo. Perez Favorijes. Konec glasovanja. Sprejeto. In to z veliko večino. Predlog komisije je torej sprejet. Čestitke gospe Matjo. Prehajamo na predlog resolucije. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 1. Fine. Electronic check elektronsko preverjamo. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In to z veliko večino. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 3. Za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, kdo je za, proti, vzdržani. Elektronsko bomo preverili. Uh, predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno za dva glasova. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani. Spet bomo elektronsko preverili, predlog spremlja sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še končno glasovanje. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitke. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu Fajon o tretjih državah, katerih državljani morajo biti pri prehodu zunanjih meja imeti vizume. Gospa Fajon bi rada spregovorila, izvolite. Najlepša hvala, če kolegi nimajo nič proti. To je zelo pomembno glasovanje in resnično vas prosim za močno podporo, da bomo dali brezvizumski režim Bosni in Albaniji. Prebivalci obeh držav si to zaslužijo in tukaj na tribuni bi rada pozdravila gospoda Svena Alkalaja, ki je zunani minister eh, Bosne in pa predsednico albanskega parlamenta Josefino Tabali. Eh, domov bo stanesla pozitivno sporočilo iz naše institucije. Glasovali bomo poimensko, glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospa Fajon in čestitke obema državama. Po dnevnem redu gremo zdaj na šest resolucij o neuspehu pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo. Ne, što... Najprej bomo glasovali o skupnem predlogu resolucije, predlog spremembe ena poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Pokažite. Proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje po imensko. Glasujemo. Perez Favorijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Zdaj bomo glasovali o petih resolucijah o svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni. Glasujemo o skupnem predlogu rezolucije. Najprej odstavek dve in sicer po imensko glasovanje glasujemo. Pera Šuforijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno odstavek 4 poimensko. Glasujemo. Tropologija 2, kanum elektroniko elenko. Eh, elektronsko bomo preverili pred, predlog spremembe 2. Glasujemo. Peraš, suvorijas. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti odstavek je naslednji. Mislim, da nekdo od kolegov želi besedo. Torej, zahtevate, da bi ločili četrti odstavek v dva dela ne želite spreminjati besedila, ampak želite glasovati po dveh delih. Ali kdo temu nasprotuje? Očitno ne. Potem bomo glasovali o dveh delih. Najprej pa glasujemo o celotnem četrtem odstavku poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke. V skladu z dnevnim redom bomo kot naslednje glasovali o resoluciji o ukrepih Evropske unije na področju iskanja in črpanja nafte v Evropi. Sedmi odstavek. Gospod Jakolino ima ustni predlog spremembe. Izvolite, gospod Jakolino, imate besedo. Sedmi člen poziva k reviziji evropskih možnosti za takošnji odziv na nesreče in za evropski akcijski načrt. V drugem delu je specifičen govor o arktičnem območju. Uh, Uh, ustni predlog spremembe pravi, moreover notes that the Mediterranean, the Baltic and the North Sea area has to be taken in consideration. Torej, da je potrebno posebej upoštevati Baltik in Severno morje. Oči. To je bil torej ustni predlog spremembe. Mo kdo nasprotuje? Očitno ne. Torej, lahko nadaljujemo eh, z glasovanjem po deli skupaj z ustnim predlogom spremembe. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Deveti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, Zdržani? Sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 12. odstavek. Ponovno v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 13. odstavek. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 15. odstavek v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Gospod Landsbergis želi predlagati ustni predlog spremembe k 16. odstavku. Gospod Landsbergis, imate besede. Gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice, predlagam, da vključimo kratko pojasnilo o črpanju za to, da bi se izognili kakršnim koli nesporazumom v primerih, ko so vključene tudi tretje države. Uh, Torej, zato predlagam, da se doda besede of EU and third countries. Prosim za vašo podporo. Torej, to je ustni predlog spremembe. Očitno mu nihče ne nasprotuje, zato zdaj glasujemo o 16. Eh, odstavku s tem predlogom, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 17. odstavek. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zato je predlog spremembe dve brezpredmeten. 22. odstavek. Po delih prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Tretji predlog spremembe. Dobro, lahko elektronsko preverimo in sicer drugi del 22. stavka glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje in sicer glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Uh, Spoštovani kolegi in kolegice, kar dobro in hitro nam je šlo. Še nekaj glasovanje pred nami, ampak mislim, da to ne bo trajalo predolgo. Zdaj pa prekinjamo glasovanje za slavnostno sejo ob 20-letnici združitve Nemčije. Izvolite, imate besedo. Što, što je efikasno že štav? Brigada. Glasovala sem za, vendar pa moja naprava ni delovala, zato prosim, da to zapisate v zapisnik. Gospod Sonik? Kot poročevalec naj se zahvalim vsem za to glasovanje. Skupaj z Evropsko komisijo smo želeli doseči, kar najviše standarde. Ravno tako želim iz, izkazati svoje sočutje mađarskim kolegom, ki imajo trenutno velike težave z nevarnimi odpadki.